Allora iniziamo i lavori della Commissione. Začenjamo z sejo odbora. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim Jakoba Sebesto, ministra za kmetijstvo iz Češke republike in nekdanjega predsedojočega sveta. Danes bomo sejo našega odbora pričeli z Jakobom Sebestom. Govorili bomo o dosežkih češkega predsedstva. Takoj zatem pa bo sledila razprava in ta razprava bo predstavljala tudi povezavo z novim predsedstvom sveta. Popovdne bomo namreč gostili švedskega ministra za kmetijstvo in predsedojočega sveta, gospoda Erlandsona. Vsi smo na vzoči, Jakob, beseda je tvoja. Važeni pane predsedo, važeni členove výboru, dámy a... Hvala gospod predsedojoči, spoštovani člani odbora, gospod in gospodje v veliko čast mi je, da sem lahko danes eh, z vami v, na novo izvolje na odboru za kmetijstvo kot predstavnik eh, predsedstva, prejšnjega predsedstva Evropskemu svetu. Najprej naj vam čestitam za izvolitev ali ponovno izvolitev. In temu odboru zaželim čim več uspeha pri nadaljem delu. Odnosi med eh, svetom in Evropskim parlamentom so že od nekdaj zelo dobri in tesno sodelujemo, kar je seveda zelo dobro. Saj si delimo odgovornost eh, za eno najbolj povezanih eh, politik, za neposrednim vplivom na milijone prebivalcev in kmetijstvo v Evropski uniji. Kmetijstvo igra tudi pomembno socialno vlogo v naši družbi in življenju vsakega posameznega državljana skupnosti. Trdno sem prepričan, da se bo to sodelovanje še naprej uspešno razvijalo. Za predsednika ste izvolili nekdaj pomembnega člana sveta z velikim plivom na delo sveta. Zaprosilo li so me, da vam poročam o dosežkih prejšnjega predsedstva na področju kmetijstva, kot veste, je bila druga polovica prejšnjega leta in prva polovica tega leta. Bile, ob, bile obdobja, ki so se srečevala z veliko gospodarsko in finančno krizo, tako da se Evropska unija sredotočila na sprejem programa za obnovo gospodarstva. S tem smo eh, sprostili 5 milijard evrov na področju energetike in razvoja podeželja. Ta sporazum je tudi omogočil sprostitev več eh, kot 1 milijarde evrov za prenos v proračun za razvoj podeželja. tem ne bi se srečali oziroma soočili z novimi izzivi, ki so se pokazali pri zadnjem zdravstvenem pregledu skupne kmetijske politike. Leta 2009 in 2010 se bodo ti ukrepi nadaljevali. Naj tukaj pozdravim zelo dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom, ki je veliko prispeval k dokončanju programa za oživitev gospodarstva. Situacija, ki je povzročila finančna eh, kriza, je vplivala na vse sektorje gospodarstva, tudi kmetijstvo. Med najbolj prizadetimi so bili mlekarji, ki so se soočali z zmanjšanjem potrošnje mleka kar je pripeljalo do zelo nizkih cen za odkup njihovih eh, proizvodov. Tukaj je svet zelo tesno sodeloval s komisijo. Težko stanje na področju mlečne industrije je predstavljalo prioriteto vseh ministerskih srečanj Potrudili smo se, da bi izkoristili vse tržne instrumente, ki so bili na voljo, da bi izboljšali položaj na evropskem trgu, kar se je s časoma tudi zgodilo. Tudi na osnovi razumevanja Evropske komisije, ki nam je omogočilo, splošitev instrumentov, kot eh, je zasebno skladiščenje, intervencijski odkupi, izvozna nadomestila, torej intervencijski odkupi masla in posnetega mleka v prahu. Naredili smo še korak naprej. In pripravili naslednje predloge. Predlog eh, za podaljšanje intervencijskega obdobja po avgustu tega leta z možnostjo nadaljnega podaljšanja, kar bi potem zajemalo tudi gospodarsko leto 2010 in 2011. Podan je bil tudi predlog za podaljšanje roka za zasedno skladiščenje masla po 15. avgustu tega leta. dobili smo predlog za pospešitev neposrednih eh, podpor kmetom do 16. oktober tega leta za 70 odstotkov, da bi s tem še dodatno podprli evropske mlekarje. Bi morali izkoristiti tudi možnosti, ki nam jih ponuja program za oživitev gospodarstva, o katerem sem govoril pred minuto. Iz id novembrskih dogovorov glede pregleda zdravstvenega stanja skupne kmetijske politike je bil uradno sprejet in to je državam članicam omogočilo prilagoditve cele vrste ukrepov na področju razvoja podeželja zaradi zagotavljanja bolj učinkovite podpore mlečnim pridelovalcem. Marsikaj bo mogoče tudi storiti po poenostavljenem postopku v sodelovanju z vašim odborom. Na osnovi teh ukrepov smo lahko zaustavili negativni trend pri razvoju cen mleka in mlečnih proizvodov, vendar pa se trend ni obrnil. Jasno je, da v sedanji svetovni gospodarski situaciji še vedno ostaja velik izziv. V teh pogojih postaja situacija na dolgi rok zelo neznosna za veliko kmetov. Na osnovi poziva Evropskega sveta in češkega predsedstva je komisija pripravila podrobno poročilo o situaciji na področju pridelave mleka z predlogi za daljne ukrepe, ki bi omogočili stabilizacijo To je osnova za nadaljne razprave, ki bodo potekale pod eh, švedskim predsedovanjem. Upam, da bo sprejet eh, nov niz eh, ukrepov, ki bo omogočil boljšo perspektivo za mlekarje in upam, da se bo to zgodilo še v tem letu. V zadnjem času smo priča pozitivnim signalom z trga, vendar pa bo zelo težko premagati težave, s katerimi se srečuje pridelava mleka v Evropi. To bo naloga, ki nas bo spremljala še dolgo časa. Združiti moramo moči, če želimo zadevo uspešno rešiti. Ste pa še nekaj eh, stvari, ki so bile na dnevnem redu češkega predsedstva. Češko predsedstvo je velik pomen pripisalo nadaljevanju razprav o bodoči skupni kmetijski politiki in o ključnem instrumentom izvajanja skupne kmetijske politike. Tukaj gre za neposredna plačila kmetov po leto 2013. Seveda so bile tudi tukaj druge eh, teme, dar pa je bilo oblikovanje finančne perspektive 2014-2022 eh, nekaj, kar se nam je vse bolj približevalo. Zato smo vodili odprte razprave na različnih eh, ravneh, eh, da bi se osredotočili na določene teme, ki bodo pomembne za nadaljne oblikovanje skupne kmetijske politike. V teh razpravah so aktivno sodelovali tudi člani vašega odbora bodočnost neposrednih eh, plačil je bila tema tudi na eh, vrhu junija v Brnu. Predsedstvo je posledično pripravilo predloge za junijski svet. in prišla do sklepov, ki, jih, eh, ki jih je podprla velika večina držav, 21 držav. Večina držav članic eh, meni, da mora biti neposredna plačila v prihodnosti transparentna, eh, enostavna za podeljevanje in tudi za nadzor. Švedsko predsedstvo bo nadaljevalo z delom na tem področju in prevzelo naloge eh, češkega predsedstva, ključno z razpravo o financiranju iz drugega stebra češko predsedstva. Zemljske politiki, a to hned ve dvou ohledeh. Za prve. Na ta način smo dosegli eh, poenostavitev skupne kmetijske politike na dveh področjih z o vključevanjem eh, reforme vina z ureditvijo trga, kar je bil del poenostavitvene strategije skupne kmetijske politike. V tem procesu bilo spletih 20 eh, ureditev v okviru skupne ureditve trga. te smo povezali v eno samo tržno ureditev in tako vzpostavili harmonizirana pravila. Na majskem srečanju ministrov za kmetijstvo in ribištvo je bil dosežen politični dogovor o osnutko sklepov sveta glede poenostavljene skupne kmetijske politike Evropske unije. Osnovno sporočili, ki prihaja iz sveta, je, da je proces eh, poenostavitve skupne kmetijske politike še vedno prioriteta vseh eh, sedanjih in prihodnjih razpravah o skupni kmetijski politiki. Svet pa je tudi ponovno potrdil svojo zavezo za zmanjšanje administrativnega bremena za 25 odstotkov do leta 2012. Dosežen kompromis je zelo pomemben. Njegov namen so praktične rešitve za kmete in nacionalne uprave pri izvajanju skupne kmetijske politike. V razpravi so države članice podale na ducate zakonodajnih aktov za ponostavitev skupne kmetijske politike. Komisija bo te predloge preučila. Na tej osnovi pa se bodo nadaljevale razprave. Nadaljevala se bo analiza do naslednjega sveta novembra 2009. dobili smo tudi poziv sveta za eh, boljšo delovanje oziroma bolj učinkovito delovanje plačilnih agencij v državah članicah. Tukaj je prišlo do sodelovanja med različnimi direktorati komisije in uporabe informacijske tehnologije pri zmanjšanju administrativnega bremena za kmete. Zdaj pa še nekaj besed eh, o zadevi, ki je pomembna tako za potrošnike, kot tudi proizvajalce, če govorimo o prihodnosti kmetijskih proizvodov. Gre za bodočo obliko, bodoče politike kakovosti kmetijskih eh, proizvodov. Na junijskem srečanju ministrov je češko predsedstvo uspelo doseči, soglasno podporo držav članic za sklepe sveta glede prihodnosti, prihodnega modela evropskega sistema za zagotavljanje oziroma evropske politike za zagotavljanje kakovosti kmetijskih proizvodov in hrane. To so bili sklepi sprijeti leta 2000, junija leta 2009. Tukaj gre za jasno sporočilo evropskim proizvajalcem in sicer, da je prava pot kakovost, ki bo omogočala večjo dodano vrednost proizvodnje evropskih eh, kmetov. Tukaj gre za zelo pomemben dokument, ki povdarja pomen okrepitve in razvijanja političnih sistemov tako za kmete kot tudi potrošnike. Na področju geografskih označb in biološkega kmetovanja ali ekološkega kmetovanja. Prednosti dogovora so naslednje. Zavezanost k boljši komunikaciji, kar zadeva zahteve, kakovostne zahteve kmetijskih eh, proizvodov, kar vključuje tudi označevanje kmetijskih proizvodov, zahteve po večji poenostavitvi administrativnih eh, postopkov za registriranje geografskih oznak za izboljšanje sistema tradicionalnih eh, specialitet ter okrepitev priznavanja in spodbujanja geografskega označevanja v državah članicah. Češko predsedstvo je prav tako organiziralo uspešno ministersko konferenco na to temo marca 2009 v Pragi na kateri so sodelovali tudi člani vašega odbora. Izid te konference je veliko prispeval k doseganju dogovora pod češkim predsedstvom. Naj omenim tudi predlog za uredbo o pravilih za trgovanje z perutnino. Te naloge smo prevzeli od eh, francoskega predsedstva potem, ko sta, eh, ko sta, svet, in komisi, ko sta svet in parlament zavrnila predlog komisije, ki omogoča eh, kemijsko obdelavo perutninskega mesa konec leta 2008. To je zelo občutljiva točka, sploh kar eh, zadeva uvoze iz tretjih držav. In z ozirom na hud pritisk v čezatlantskih odnosih. Lahko smo pripričali harmonizacijo na področju higijenskih ukrepov. Češko predsedstvo je razširilo standarde za eh, sveže prirodninsko meso na proizvode iz prirodninskega mesa. Tukaj smo morali izključiti vnaprej zamrzneno meso iz kategorije svežega mesa. Ne povem, da smo dosegli kompromis v vse to. Dodali smo definicije, ki so manjkale. In zdaj je zakonodajni predlog v rokah v Svetovni trgovinski organizaciji. Ker zadeva drugi stebr skupne medijske politike, češko predsedstvo ni prispeva samo k izdelavi načrta za oživitev gospodarstva, temveč tudi za opredelitve območij z omejenimi možnosti. Nova definicija območij z oziroma nova opredelitev območja z omejenimi možnosti, predstavljajo zelo občutljivo temo. Svet za kmetijstvo in ribištvo je sprijel sklepe na osnovi sporočila komisije iz meseca junije, junija, ki zavezuje držav članice, da posredujejo zemljevide območji z omejenimi možnosti možnosti do konca januarja 2010. Ti zemljevidi bodo pomagali oceniti vpliv predlaganih kriterijev in bodo predstavljali osnovo za pripravo zakonodajnega predloga, ki bo na transparenten in enoten način opredelil in identificiral območja z omenjenimi možnosti v posameznih državah članicah od leta 2014 naprej. Naj še nekaj povedam o področju veterinarstva, fitosanitarnega področja in varnosti hrane. Naj začnem s pomembnim kompromisom, ki ga zelo pozdravljam na začetku našega predsedovanja. smo si kot prioriteto na področju veterinarstva postavili tudi dokončanje uredbe o varstvu živali v času zakola. Na koncu smo bili uspešni potem, ko smo izvedli težavna pogajanja in zakonodaja je bila sprejeta na junijskem svetu ministra za kmetijstvo in ribištvo. Kompromis, ki smo ga dosegli, temelji na, na najnovejših znanstvenih dognanjih, osno, tudi na tehničnih parametrih eh, klavnic ter ukrepov tudi spremljanja in učinkovitega izvajanja zakola države članice imajo tukaj možnost, da ohranijo svoje bolj stroge predpise. Tam, kjer pa ni tako, pa morajo podstriti predpise. Decembra 2008 je komisija predložila osnutek eh, direktive sveta in parlamenta o varstvu živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Besedilo je bilo uspešno pripravljeno in dobili smo tudi predloge sprememb iz parlamenta, o katerim smo razpravljali. Švedsko predsedstvo bo odločalo o tem, kaj se bo dogajalo naprej. Pripričan pa sem, da bo predlog dokončal v drugi polovici leta 2009. Na področju dobrobiti živali naj omenim tudi sprijem sklepa od sveta in obrzalno deklaracijo o dobrobiti živali, katere namen je spodbuditi tretje države k sprijemu lastne zakonodaje na tem področju. In še en velik uspeh pod eh, češkim predsedstvom na področju dobrobiti živali je sprejem osnutka uredbe o stranskih eh, proizvodih, stranskih živalskih proizvodih. Pregledali smo obstoječo uredbo. in jo poskušali poenostaviti, oblikovati tako, da bo bolj razumljiva. Poleg tega smo smanjšali administrativno breme za obrate in uradne organe. In pri tem upoštevali tudi vse zahteve, ki se nanašajo na zdravje ljudi in živali pri obdelavi stranskih živalskih proizvodov. Zdaj pa na področje živil hrane. Na tem področju je češko predsedstvo doseglo politični dogovor glede novih živil na junijskem srečanju ministrov za kmetijstvo in ribištvo predlog je bil zagotoviti varnost hrane, zaščititi zdravje ljudi in zagotoviti ustrezno delovanje skupnega trga živil. Opredelili smo tudi novo hrano, kar vključuje tudi uporabo novih tehnologij za proizvodno novih živil bomo dosegli skupno stališče v svetu, bo predlog prišel tudi v Evropski parlament eh, in naj bil sprejet v drugem branju. Del tematike varnosti hrane je, s katero se je ukvarjalo češko predsedstvo, je tudi uredba o označevanju živil. Naš namen je bil, da bi oznake postale bolj bedljive in da bi bolj upoštevale potrebe potrošnikov. Čeli smo tudi združiti in aktualizirati dve področji oznak splošne navedbe in navedbe hranilnih vrednosti. Po češkem predsedovanju smo dosegli velik napredek v svetu, kar je zapisano tudi v poročilo o napredku, ki ga je predstavilo češko predsedstvo. Naj povem še nekaj o pomembnih fitosanitarnih temah. Češko predsedstvo je v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom dosegla kompromis glede statistike v pesticidih. Zaradi težavnega postopka pa predlog še čaka na sprijem. Verjamem, da bo novi parlament eh, formalno sprijel ta dogovor. nadaljnih uspehov sveta je bilo dovoljenje za tri snovi, ki jih lahko uporabljamo pri varstvu rastlin. Češko predsedstvo je aktivno prispevalo k oblikovanju novih eh, mednarodnih standardov in kriterijev za fitosanitarno skrb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 zastarelih odvečnih predpisov. In zdaj še področje gozdarstva. Tukaj je svet razpravljal o dolgopričakovanem predlogu glede dožnosti gospodarskih subjektov, ki trgujejo z lesom in lesnimi proizvodi. Kratica je flekt češko predsedstvo je tukaj želelo doseči določen napredek. In tukaj smo storili vse, kar je bilo v naši moči. Žal pa, razlik, pa nismo mogli premositi razlik med državami članicami, tako da bomo o predlogu razpravljali naprej tudi pod češkim predsedstvom. Kar zadeva mednarodne forume, je šve, češko predsedstvo predstavljalo interes Evropske unije na področju gozdarstva na dveh velikih dogodkih. Eden od teh je bil 19. 19. srečanje odbora za gozdarstvo FAO v Rimu meseca marca. Osnovna tema je bil trajnostni razvoj, podnebne spremembe in prilagoditve gozdanskih politik in institucij na spremembe. Evropska unija je lahko zadovoljna z doseženimi rezultati. Če tudi bi si želeli boljši izkoristek eh, gozdarskih genetskih eh, resursov po svetu. Potem smo se pripravili na osmo srečanje Združenih narodov oziroma gozdarskega foruma za gozdarstvo Združenih narodov konec aprila v New Yorku. Smernice glede stališča Evropske unije so bile sprijete v obliki sklepov sveta, osnovne teme, s katerimi se je ukvarjal forum, so bile gozdovi v spremenjajočem se okolju, predvsem pa odločitev glede finančnega okvira za eh, trajnostno upravljanje z gozdovi. Ob upoštevanju obstoječih in bodočih finančnih virov. Sprejem nove resolucije o gozdovih v spremenjajočem se okolju je velik uspeh. Resolucija o financiranju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi pa ni bila sprijeta zaradi Ni soglasi med eh, donatorji in prejemniki teh finančnih eh, sredstev, kjer ni prišlo do kompromisa. Financiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi bo tako ostala tema za naslednje srečanje gozdarskega foruma leta 2011 gospod predsedujoči, gospe in gospodje, dragi člani odbora. Povzel sem aktivnosti češkega predsedstva. V času predsedovanja Sveta Evropske unije v prvi polovici leta 2009. Zavedam se, kako pomembno in koristno vlogo tukaj igra Evropski parlament s svojimi odbori, sploh vaš odbor. V naslednjem obdobju se bomo soočali z vrsto izzivov in nalog, ki jih je bomo morali izpolniti pod zelo težkimi gospodarskimi pogoji. Eden ključnih faktorjev za nadaljne sodelovanje bo po mojem mnenju naša sposobnost eh, za delovanje, spremenljivost eh, zunanjih okoliščin, s katerimi se soočajo naši kmetje, postajajo vse teže predvidljive, postajajo vse bolj turbulentne in vse to bo od nas eh, zahtevalo, zelo hiter odziv. S tem izzivi se bomo lahko soočili samo, če bomo vodili dober dialog med našimi institucijami in sodelovali s pripravljenostjo na dobre in hitre kompromise. To še posebej velja za primer, če bo kmetijstvo prišlo v postopek soodločanja. Prihodne teme. Bro predmet eh, razprave oziroma predstavitve švedskega ministra, ki zdaj predseduje Evropskemu svetu. Naši kmetje imajo, vlagajo velika pričakovanja v nas. In pripričan sem, da je dobro sodelovanje med našimi institucijami ključ za doseganje dobrih rezultatov in soočanje z izzivi sedanjosti in prihodnosti. No in zaključim s tem, da se še enkrat zahvalim za dobro sodelovanje z vašim odborom vsem nam pa želim vse najboljše za naše prihodnje sodelovanje. Hvala lepa za pozornost. Grazie. Grazie, caro. Najlepša hvala, dragi Jakob. V imenu vseh kolegov bi se rad zahvalil za delo, ki si ga opravljal kot predsedujoči sveta. Rezultati češkega predsedstva so dobri, švedsko predsedstvo pa bo z delom nadaljevalo. Nekaj kolegov se je javilo k besedi. Kot prvi Albert Def, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsednik, nekdanji predsedujoči sveta, češki minister za kmetijstvo Sebesta. Tudi sam bi se rad zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno v času češkega predsedovanja. Prihajam iz vašega sosedstva, moje okrožje namreč temelji na eh, Češko, zagotovo poznate Regensburg. In mislim, da je bilo delo, ki ste ga opravili dobro, čeprav situacija za vas zagotovo ni bi bila lahka, predvsem zaradi notranje politične situacije v Češki republiki. Vseeno je bilo doseženo veliko. Ne bi rad govoril o vseh točkah, kajti potem bomo presegli čas, ki je namenjen tej razpravi, vseeno pa bi rad izpostavil nekaj točk. Govorili ste o mleku, o tem smo se včeraj pogovarjali tudi z komisarko. Uvedli ste določene ukrepe, vendar pa bi bilo meni osebno ljubše, če bi namesto intervencijskih posegov raje zagotovili pomoč za maslo in mla, mleko v prahu, tako da bi tudi uspodbujali uporabo živalskih maščob v drugih živilih. Na ta način bi rešili veliko problemov v mlečnem sektorju. Govorili ste tudi o prihodnosti skupne kmetijske politike, s tem se bomo ukvarjali tudi v prihodnosti. Poleg tega pa ste govorili tudi o drugem stebru in o območjih z omejenimi možnostmi. Prosil bi vas, da se kot minister za kmetijstvo zauzemate za to, da bi zagotovili pomoč območjem z omejenimi možnostmi, kot jih imamo recimo v mojem okrožju, pa tudi pri vas eh, na Češkem, to sicer niso gorska območja, ampak območja, ki imajo omejene možnosti zaradi tal in tako naprej. Torej upam, da se boste zauzemali, da bodo ta območja ostala kmetijska območja. Govorili ste tudi o kakovostni proizvodnji v Evropski uniji, kot veste. Imamo neverjetno visoke standarde kakovosti. Naš problem je, in tudi sam sem kmetovalec, da je ta kakovost trenutno podcenjena. Cene so preniske in če podam zgolj dva primera, kakovost mlečnih izdelkov nikjer ni tako uh, dobra kot v Evropski uniji. Tudi ne uh, kakovost vin, vendar pa morajo naši vinogradniki in pa kmetovalci sprejeti cene, ki so daleč preniske. Potem pa so tukaj še. Potem pa je tukaj še uvoz, tudi pri tem moramo biti še prav posebej pozorni. Države, ki izvažajo svoje izdelke v Evropsko unijo, morajo spoštovati naše standarde kakovosti, kajti le tako bomo lahko ohranili konkurenčnost naših kmetovalcev Zagotovo sem vam hvaležen, da smo to temo obravnavali v prejšnjem zakonodajnem obdobju in zahvaljujem se vas, vam, da niste popustili pri perutnini. Kaj ti, če bi se upoštevali standardi kakovosti pri reji, potem pa uh, bi prišlo do dodaje kemičnih dodatkov, preden meso dejansko pride na trg, eh, bi bil celoten postopek pravzaprav izničen. In še ena stvar. Omenili ste vlogo odbora za kmetijstvo. Dejali ste, da se bo ta vloga ukrepila, ko bomo v postopku soodločanja. Kdaj se bo to zgodilo? Kdaj bo Češka podpisala Lizbonsko pogodbo? No, če bo Irska podprla pogodbo na referendumu, potem bi lahko tudi vi dali velik prispevek, da pridemo do tega postopka soodločanja. Še naprej vam želim veliko uspeha. Grazie, Albert, il tema è molto Hvala lepa, Albert. To je zelo pomembna tema. In včeraj smo razpravljali o enotni uporabi standardov kakovosti. Nikakor ne želimo protekcionizma, vendar pa želimo spoštovanje pravil, ki jih morajo upoštevati naši kmetovalci tudi v državah, ki izvažajo izdelke v Evropsko unijo. Luiš Kapola Šantos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, v imenu socialistične skupine bi vas rad prisrčno pozdravil in rad bi se vam zahvalil za zelo obširno poročilo, ki ste ga podali. Takoj na začetku bi rad dejal, da povsem razumemo težave, s katerimi se je ukvarjalo češko predsedstvo v času predsedovanja Evropski uniji. Češka je imela notranje politične težave in zato seveda tudi spoštujemo delo češkega predsedstva. Češka republika velja za euroskeptično državo in te etikete, te oznake se Češka še ni znebila. Mislim pa, da si je češko predsedstvo zares prizadevalo, da bi kaj doseglo. Gospod minister, ali oziroma, gospod minister, kot veste, Evropski parlament je pravzaprav uho evropskih državljanov, to je tisti organ, ki je najbližji evropskim državljanom in zaradi tega si ne moremo zatiskati oči pred nastalo situacijo. Ta se vedno bolj poslabšuje. Sedaj upamo, da bodo doseženi rezultati na naslednjem vrhu ministrov 7. septembra, vendar pa ne bi rad spodbijal rezultatov češkega predsedstva. Mislim, da je lahko češko predsedstvo zadovoljno z rezultati, ki so bili doseženi, vendar pa bi se sedaj rad osredotočil predvsem na prihodnost. Kaj lahko dosežemo? Kako lahko prispevamo k vrhu ministrov 7. septembra? Kako lahko rešimo krizo, ki je nastala eh, v mlečnem sektorju? Grazie, Luis. Hvala lepa, Luis. Za besedo je zaprosil gospod Vojčehovski. Izvolite. Bardzo, pani pani ministre, chciałem... Hvala lepa, gospod minister. Tudi sam bi se rad pridružil kolegom, ki so čestitali češkemu predsedstvu. Češko predsedstvo je doseglo odlične rezultate, veliko težavnih točk ste imeli na dnevnem redu in zares ste dosegli odlične rezultate. To je bilo prvo predsedstvo novih držav članic, pravi govorec. In veliko ste dosegli pri zaščiti živali in pri kontroverznih vprašanjih, ki so se pojavljala v času vašega predsedovanja. Šlo je tudi za verska vprašanja in zares ste dosegli dobre rezultate. Sam sem bil pripravljalec mnenja za parlament in spomnim se, kako težavna je bila razprava. In češko predsedstvo se je zares dobro odrezalo. Še enkrat bi vam rad čestitev za odlične rezultate. Upam, da bo naslednje predsedstvo ravno tako uspešno, kot ste bili vi.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 naj najprej povdarim naslednje. V razpravi smo slišali, da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli, predvsem v mlečnem sektorju v času našega predsedovanja. Ja, lahko smo zadovoljni. Še prav posebej, če upoštevamo, da smo svetu predsedovali le za kratek čas. Sam sem kmetovalec in v stiku sem tudi z drugimi kmetovalci, zato vem, kako zelo težavna je situacija, v kateri se nahajamo. Kriza se poslabšuje. Kriza v mlečnem sektorju. Iščejo se nove rešitve za to krizo. Ponovno moramo aktivirati mehanizme, ki bi lahko pomagali oblažiti to krizo, recimo, ko gre za skladiščenje in tako naprej. to pa nas vodi ponovno k razpravi, ki je potekala že v začetku tega leta. Gre za razpravo o načrtu za oživitev gospodarstva in pa eh, tudi eh, k razpravi o zdravstvenem pregledu skupne kmetijske politike. Zelo spoštujem to, kar je lahko storil vaš odbor na tem področju. Kar pa zadeva situacijo v mlečnem sektorju, komisija in pa vse inštitucije Evropske unije bodo zagotovo prispevale pomemben delež k rešitvi te krize. Veliko je instrumentov, ki bi jih lahko uporabili. Nekateri menijo, da ti instrumenti samo še poslabšujejo situacijo vendar pa se cene ne znižujejo več. Niso se seveda še začele dvigovati. In o tej temi bo potrebno razpravljati pri prihodnih sejah sveta. Že sedaj sem izbral eh, veliko predlogov, ki so jih podali ministri iz drugih držav članic, torej imamo ogromno idej. In o teh idejah bomo razpravljali pri prihodnih sejah sveta. Sedaj pa k vprašanjem gospoda Desa. Kar zadeva kakovost in kako bi lahko izboljšali dojemanje kakovosti. Strinjam se z vami, kaj ti Preden sem postal minister, sem 30 let delal v uradu eh, za nadzor kakovosti hrane. In zato razumem, da so naši evropski potrošniki zelo zaskrbljeni glede kakovosti hrane in glede varnosti hrane. Razumem torej vaše vprašanje in storil bom vse, kar lahko da bi tudi uvožena živila izpolnjevala enake standarde kot živila prina v Evropski uniji. Na ta način bi seveda lahko ohranili tudi našo konkurenčnost. Potem pa je bilo zastavljeno vprašanje najbrž v odmev temu, kar sem povedal v svojem govoru, v povezavi z Lizbonsko pogodbo. Zavedam se tega problema. Vendar pa se mi to ne zdi problem. Sem namreč optimist in verjamem, da bo Lizbonska pogodba na koncu sprejeta v vseh državah članicah in da jo bodo vse države članice tudi ratificirale. Upam, da bo sodelovanje tako uspešno, kot si vsi želimo. Dobro, najlepša hvala še enkrat češkemu ministru, hvala lepa Jakob. Upamo, da bo od 2. oktobra postopek soodločanja resničnost, mi pa se že obnašamo, kot da bi bili v postopku soodločanja. Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da bomo sedaj začeli z glasovanjem, torej upam, da ste vsi s seboj prinesli glasovalne kartice. Samo minuto časa mi dajte, da se poslovim od ministra, potem pa bomo nadaljevali z delom. Hvala. Bene, diamo inizio. Dobro. Začeli bomo z glasovanji. Prva točka. Gre za glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer v zvezi z maslom in posnetim mlekom v prahu, kot smo dejali danes zjutraj pri seji koordinatorjev in kot smo večkrat poudarili včeraj v nazočnosti komisarke Marjan Fischer-Böll, se vsi v odboru zauzemamo za to, da je potrebno storiti več za mlečni sektor, ki se nahaja v globoki krizi. Tudi danes zjutraj smo govorili o predlogu o katerem bomo glasovali jutri, da bi pri plenarnem zasedanju v Strasburgu podali predloge vseh političnih skupin v povezavi z mlekom in da bi dali posebno pobudo v zvezi z sirom in na to temo bi imeli izredno sejo v ponedeljek in uh, Potem bi to zahtevo predstavili v Strasburgu pri plenarnem zasedanju, združili pa bi predloge vseh političnih skupin. Včeraj in danes zjutraj pri seji koordinatorjev smo poudarili, da je potrebno takoj dati znak, da želi ta odbor vplivati na odločitve. In sicer že preden bo postopek soodločanja stopil v veljavo, če bo seveda uspešen referendum na Irskem. In zaradi tega, preden predam besedo kolegu Kapola Šusantosu, ki ima ustni predlog spremembe, moram vedeti, da nihče ne nasprotuje predlogu spremembe glede masla in posnetega mleka v prahu, ki ponovno uvaja skladiščenje sirov, kot je to veljalo že v preteklosti. Torej, to naj bi ponovno uvedli. Luis Capolaš Santos bo sedaj podal svoj predlog. In mislim, da bi ta predlog lahko predstavljal močan znak komisiji in pa svetu. Vaši koordinatori so se danes zjutraj strinjali s tem predlogom vseeno, pa še enkrat sprašujem, če kdo nasprotuje temu postopku. Če Nihče postopko ne nasprotuje, predajem besedo kolegu Kapulašu Santosu. Luis, najlepša hvala. Gospod predsednik, imam predlog, s katerim želim narediti le korak naprej glede na sporazum, ki smo ga že sprejeli. Gre za jasen znak Evropskega parlamenta, da smo res blizu temu sektorju, da se želimo boriti proti nastali krizi in zaradi tega bi radi razširili intervencijski mehanizem na sir. Komisija je predlagala, da bi ga uporabljali le za maslo. Prosim za vašo podporo. Če je kdo proti, pa o tem predlogu spremembe ne moremo glasovati. L'onorevole Silvestri ha chiesto di parlare? Ste prosili za besedo? Ja, sprašujem, ali bomo imeli razpravo. Ne, ne bo razprave. Strinjamo se lahko ali pa ne. Če se strinjamo, potem bomo glasovali. Sprašujem torej, če se strinjate z predlogom spremembe. Ali je kdo proti? se kdo vzdrži. Ne, ne, ne bomo glasovali elektronsko. Torej je ta predlog spremembe sprejet. In zahvaljujem se celatnemu odboru. Hm? No. La votazione elettronica non è necessaria. Elektronsko glasovanje ni potrebno. Samo poudariti je potrebno še enkrat, kakšen je postopek glasovanja. Kdo je za ta predlog? Dvignite roke. Odlično. Kdo je proti? Hvala. Se kdo vzdrži? Dobro. Potem je ta predlog sprejet. Ne? Če je aprovato come emendamento legislativo. Torej, sprejeli smo ta zakonodajni postopek. Adesso, naturalmente, approvato l'emendamento, dobbiamo votare l'approvazione. Sedaj pa moramo glasovati še o zakonodajni resoluciji v zvezi z maslom in pa posnetim mlekom v prahu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Dobro, soglasno, sprejeto. Podaljšali smo postopek za maslo in posneto mleko v ahu, hkrati pa smo sprejeli predlog spremembe, ki vključuje tudi sir. Hvala lepa. Nadaljujemo. Imparerò essere più veloce, però. Se bom že naučil, da bom hitrejši, ampak kakorkoli že, prehajamo k schemam neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike. Tukaj gre za glasovanje po poenostavljenem postopku. Če se spomnite, gre za zelo tehnično zadevo povezano z proračunom in pri zadnji seji smo se odločili, da bomo glasovali po poenostavljenem postopku, kot je predvideno v členu 46 odstavko 1. Ali kdo temu nasprotuje? Če ne, potem je poročilo sprejeto. Bene e adesso invece iniziamo sulla procedura più. Sedaj pa k malo daljšemu glasovanju in sicer k proračunu za leto 2010. Tretji oddelek. Preden bomo glasovali, naj predlagam, da bi glasovali v bloku o predlogih sprememb, ki ponovno uvajajo predhodni predlog proračuna. Tukaj gre za posebno proračunsko postavko. Gospa Jegle, želite besedo, preden začnemo s glasovanjem? No, bene. Allora... Ne, dobro. Če se strinjate, Potem bomo glasovali v sklopu o vseh predlogih sprememb, ki govorijo o proračunskih postavkah oziroma o predhodnem predlogu proračuna. Lahko glasujemo. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži elektronsko glasovanje? Lena, stavljamo,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 33 za, 2 proti, eden se je vzdržal, torej je oziroma so ti predlogi sprejeti. Sedaj pa bomo glasovali o posameznih predlogih sprememb. V bloku pa smo glasovali o predhodnem predlogu proračuna. Sedaj pa glasujemo. Abbiamo dei problemi tecnici sulla macchina. Imamo tehnične težave z napravo. Če sistem ne bo deloval, bomo glasovali z dvigom roke. Allora, iniziamo i voti per i singoli. Torej, glasovali bomo o posameznih predlogih sprememb. Glasovali bomo z dvigom roke, kaj te težave imamo ali s sistemom ali pa z nekaterimi kolegi, ki še ne poznajo našega sistema glasovanja. Torej, dvigniti boste morali roke. 52-52, prvi predlog spremembe. 52-52. Oui, je voulais juste demander un, un vote. Želel sem zahtevati ločeno glasovanje o tem predlogu spremembe, kajti gre za različne izdelke in zato želimo ločeno glasovanje o enajstih prvih postavkah. Potem pa bi glasovali o ostalem. Oziroma prvi dve vrstici bi ločili od ostalega. ločeno bi glasovali. Ne o celotnem predlogu spremembe, ampak najprej o prvih dveh postavkah, potem pa o ostalem. Najprej torej glasujemo o žitaricah, potem pa o drugih izdelkih. Najprej torej izvozna nadomestila za žitarice, kdo je za. Okay. Je ale... Kdo je proti? Še zmeraj smo pri žitaricah. Bene, e Dobro. Kdo se vzdrži? Dobro, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o drugem delu namreč o vseh drugih izdelkih. Kdo je za? Kdo je proti? E chi si astiene? Che dose sdrži? Predlog spremembe je bil zavrnjen torej predlog spremembe 52-52 smo zavrnili. Oba dela. Adesso procediamo al voto per le... Nadaljujemo z 52 nič 1. 52 nič 1.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 prehajamo k predlogu spremembe 52-83. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 52.71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je bil zavrnjen. just uh, the green should uh, tell us uh, their oral amendment. Uh, some remarks, okay. Passiamo all'emendamento. Prehajamo k predlogu spremembe 53-27. Zeleni. Želijo besedo, preden glasujemo. Martin. Strinjamo se, da ukinemo intervencijske postopke. Uh, uh, Devo chiedervi se c'è qualcuno con... Ali, kdo nasprotuje temu usnemu predlogu spremembe? če kdo temu nasprotuje, potem o predlogu spremembe ne bomo glasovali. Če ste za, pa bomo glasovali, kaj ti gre za usni predlog spremembe. Vsi se strinjate, torej bomo glasovali o tem predlogu spremembe. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 53-27 brez tega, kar je spostavil Martin. Kdo je za?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 Glasujemo v predlogu spremembe 52-77. 52-77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. Prehajamo k predlogu spremembe 5258. 5258. Za. Ki je kontrarijo? Proti. Vzdržani. L'emendamento è rigettato. Zavarnelo. predlog spremembe 52 nič 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Trim 50, 19 je naslednji predlog spremembe, o katerem glasujemo. za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 53.18 za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 52 nič 9. Za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 52.10. Za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Emendamento 50. Predlog spremembe 52. 75. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. predlog spremembe 5260. Za. Ki je kontrarijo? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen.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 Eh, in 52 od tam. Predlog spremembe 52-84 je bil umaknjen. Prehajamo k predlogu spremembe 52-93. 52, 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani? predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa 52-72 za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 52-73. Kdo je za? Proti? Vse stene. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Dolgo je to glasovanje, ampak prišli bomo do konca. 52, 87. Za. Ki je contrario? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto.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 ki je contrario proti vzdržani predlog spremembe zavrnjen Emendamento 50. Predlog spremembe 52-88. To je ustni predlog spremembe zelenih. Torej se moramo vsi strinjati. Martin, radi bi v ta predlog spremembe vključili naslednje. vključiti je potrebno potrošniške organizacije in tako povezati eh, popraševanje in ponudbo. Allora, uh, metto ai voti l'emendamento. Ah no, no, pardon, Iago ha chiesto la parola. Prego. Glasovali bomo ne, še Elizabet je prosila za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Dolgo smo se o tem pogovarjali, vendar mi tukaj manjka še zmeraj besedica kooperative in če še to vključimo, potem lahko sprejmem ta ustni predlog spremembe. To bi bile torej organizacije proizvajalcev in pa kooperative. Uh, la nostra relatrice dice di includere oltre le... Torej, naša pripravljalka mnenja pravi, da vključimo še kooperative. Če vključimo tudi kooperative, potem pripravljalka mnenja podpira ta predlog spremembe. Ja? Torej glasujemo v predlogu spremembe 52.88. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Dobro. Predlog spremembe 52.88 smo sprejeli. Emendament. Sedaj pa predlog spremembe 53-26. Glasovali bomo zgolj v prvem delu. 53-26. Kje je favore? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. prehajamo k predlogu spremembe. Ali glasovalne naprave delujejo? Prehajamo k predlogu spremembe 52.89. Kdo je za? proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 52-90. Za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 52-16. Za. proti, vzdržani, sprejeto. 52, 51. Za. Kdo je za? Kdo je za? 52, 51. proti. Predlog spremembe je sprejet. 52-17. Za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 52-18. 52.18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 52.53. Za. proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 52-54. Za. je contrario proti l'emendamento è stato respinto predlog spremembe je bil zavrnjen dvainpetdeset sedeminšestdeset za contrario proti vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. 52, 55. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 53, 11. Za. Ki je kontrarijo? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. 53.12. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 53.13. 53-13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53-14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52-80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, zavrnjeno. 52-63. 52-63, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 52-79. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 52, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Split vote, split vote. First card and second card. 52, 62. 61. Glasovanje v delih, v dveh delih. Najprej o prvem delu. Kdo je za? Kje je kontra? Proti. Vzdržani. Emendamento respinto. Zavrnjeno. Drugi del. Predloga spremembe 52.61. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 53.15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.

proti. Predlog spremembe je sprejet. Dvainpetdeset šestinšestdeset. Dvainpetdeset šestinšestdeset za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Dvainpetdeset. 53, 29 za, proti, vzdržanje, predlog spremembe je sprejet. 52, 91 za, proti, vzdržanje, predlog spremembe je sprejet. 52-49. Za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 52-62 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. 52, 68. 52, 68 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Dvainpetdeset, za, proti, vzdržani, predlog spremembe je sprejet. In še zadnji predlog spremembe, dvainpetdeset, enaintrideset, kdo je za? Ne. Ta predlog sem jim bil že vključen. Torej smo zaključili. Dobro. Allora, prima di dare il via. Preden. Predemo k predstavitvi vključitvi študije. Bomo glasovali še o 14. točki. Glasovati moramo v vprašanju za ustni odgovor brez razprave o krizi v sektorju proizvodnje mleka. O tem smo že govorili danes zjutraj in že večkrat smo povedali, da bi lahko v okviru plenarnega zasedanja razpravljali o sektorju proizvodnje mleka. Vse predsednike političnih skupin prosim, da se pripravijo na to razpravo vse politične skupine prosim, da podajo predloge resolucij v okviru plenarnega zasedanja. Ta tema je zelo pomembna, tako da mislim, da se vsi strinjamo. Če temu nihče ne nasprotuje, potem velja ta predlog za sprejet. Dobro. Potem vabim politične skupine, da se pripravijo na plenarno zasedanje v Strasburgu. Sedaj pa smo zaključili z dolgim glasovanjem in prehajamo k 13. točki in sicer predstavitvi študije o vplivu povečanih operativnih stroškov na vzrejo živine za proizvodnjo mesa v Evropski uniji. Pozdravljam gospoda Filipa Kotoja in gospod Ann Motet, pa tudi gospoda Roberta Hosta in Petra Van Horna. Predstavili bodo študijo o vplivu povečanih operativnih stroškov na zrejo živine za proizvodno mesa v Evropski uniji. Gospod Koto. Cette étude correspond à une commande du Parlement européen. Ja, hvala lepa. To študijo očinko smo napravili na prošnjo Evropska parlamenta, prejšnjega odbora za kmetijstvo iz prejšnjega zakonodajnega obdobja. Naš cilj je bil, da si pogledamo, kakšna je situacija po zvišanju cen energetskih proizvodov in pa surovin nasplošno. Videli smo, kako je to vplivalo na sektor pridelave mesa. Pogledali smo si pluse in minuse, pogledali smo si vplive krize in pa razvoj krize in pa to, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih. Prav tako smo pripravili priporočila. Izbrana metoda je bila, da se osredotočimo na obdobje 2004 do 2008. Leta 2004-2006 so bila dokaj stabilna, potem 2007 eh, in 2008 pa so bila leta, ko so se razmere precej spremenile, še posebno v zvezi s pridelavo mesa. Želeli smo se osredotočiti na tipične in pa standardne kmetije. Prav tako smo nažalost imeli težave z razpoložljivostjo podatkov za leti 2007 in pa 2008. Zato smo se odločili, da se osredotočimo na nekatere države kot Francija, Italija, Združeno kraljestvo pri govedini, potem Francija, Irska pri očetini, pri prašičem mesu, Nemčija, Francija, Nizozemska pri perutnini pa Francija, Nizozemska in pa Poljska. Prav tako namenim to, da smo študijo napravili v evrih, morda smo zato nekoliko zanemarili tudi učinek menjalnih tečajev, kajti valute in pa menjalne tečaje so se v zadnjem času zelo menjali, še posebno v povezavi s polskim zlotjem. Prav tako, prav tako smo si pogledali tudi dejanske operativne stroške. Prav tako smo si pogledali tudi oportunitetne stroške za kapital in pa delo v družinah. To vprašanje dela v družinah je še posebno težko oceniti. To je bila zelo zapletena študija v zvezi s štirimi sektori. Zato smo imeli osem različnih organizacij in pa predstavnikov z teh organizacij, ki so se ukvarjali s to študijo. Imeli smo strokovnjake, iz Univerze Wachnen na nizozemskem, prav tako inštitut za rejo iz Francije, inštitut de levaže, torej glede povečanih stroškov. Tukaj na krivulji lahko vidite, da so ječmen, pšenica in pa koruza ostali tukaj na stabilnih majah do leta 2006. No, potem pa so cene močno začele naraščati po koncu leta 2006 in še posebno mm, potem do poletja 2008. Soja je dosegla vrhunec že leta 2004. Če govorimo o soji in pa koruzi, vidimo, da obstaja tudi povezava s cenami energetskih surovin. Vidimo, kako kakšne so bile cene nafte in pa goriv. Leta 2000 in potem še leta 2004 se je nafta začela dražiti in to je imelo potem odloženi učinek na ceno žitaric. Tu vidite, kako je to vplivalo tudi na cene krme. Te so precej nihale. To nihanje je ciklično. Kakšen učinek je to imelo na cene krme? Tukaj vidite cene v Franciji za prašiče meso. Če se pogledate 80 eh, ja, in pa 90, potem vidite, da so se um, cene za rejo prašiček mesa precej spremenile, potem leta 2006 so se stabilizirale in potem konec leta 2006 pa so ponovno narasle. To je nadomestilo padec cen v prejšnjih letih. Če pa si pogledate poprečne cene pridelave prašičega mesa, potem vidite, da so cene v glavnem podobne. Sedaj pa cene energije. Te so seveda imele neposreden učinek na uporabo biodizla na kmetijah, prav tako pa tudi na ceno semen. Vse to je zelo vezano na ceno goriva. Enako velja tudi za fitosanitarne proizvode. Cene goriv in pa cene biogoriv niso narasle ob istem času leta 2009 potem so cene goril ponovno padle. Sedaj pa še govedina in pa očetina. Um, ehm, rad bi se osredotočil na to. Filip Dahon pa bo povedal več o perutnini. Torej najprej govedina. Sektor govedine je v EU precej zapleten bolj kot pa v drugih območjih po svetu. V EU govejo, govedino v, zelo pogosto pravno predvsem za pridelavo mleka. Težko je torej ločiti med govedom za govedino in pa za pridelavo mleka, Nekatere kmetije so specializirane samo na predelavo govedine. Prav tako imamo tukaj nekatere kmetije, ki se oparajo samo z rejo. Nekatere kmetije pa se ukvarjajo samo s rejo telet in pa volov. Ta graf je nekoliko zapletena, ampak v splošnem poročilu lahko vidite več o njem. vidite pa, da so proizvodni stroški nenakomerno razdeljeni oziroma razpršeni. Leto 2007 lahko vidite 2.300 ali pa 2.40, pač odvisno od tega, kakšen sistem uporabljate. Tukaj vidimo raz, velike razlike. Prav tako vidimo tudi velike razlike v sami sestavi cen za rejo živali. Tukaj vidi naprimer um, v Romeniji razliko od 8 do 20 odstotkov. Tukaj govorim o operativnih stroških, ne pa o faktorskih stroških. Cene leta 2007 so bile zelo visoke, torej to je bilo zelo slabo leto za kmetovalce ki so imeli visoke stroške. Potem leti od 2005 do 2008 tukaj nismo vključili tudi nakupa uhlevljenih živali. Leta 2007 in pa 2008 smo videli velike spremembe, no to je bilo povezano s tem, da obstaja razlika med tistimi, ki pridelujejo svojo krmo in pa med tistimi, ki jo morajo kupiti na trgu. Rejci so morali plačati več za te nakupe uhlevljenih živali. Potem imate tukaj še farme s kravami in pa teleti. Tukaj so razlike še večje, kot pa pri razlikah v zvezi z eh, skrbniki rajnih živali. Tukaj vidimo res velike razlike od 1,5 na kilogram do 3 evre na kilogram. Torej dvakratna razlika. vidite, da so torej cene pri skrbnikih hranih živali zelo visoke. Marže pri kilogramu mesa so više kot sicer. Tukaj je to odvisno tudi od vezane podpore. Ta naprimer lahko velja za krave mlekarice ali pa za nekatere druge oblike kmetovanja, kot naprimer za ekološko kmetovanje v Nemčiji. Če si pogledate, kaj se dogaja v drugih državah in pa rezultate Agri Benchmark, torej iz univerze v Kilu v Nemčiji, vidite naslednje. Tukaj imamo različne sisteme, naprimer irski sistem 1.85, potem španski sistem 1.85. Potem pa še tri druge mednarodne sisteme, brazilski, avstralski in pa kanadski sistem. Irski proizvodni stroški, tako kot v Španiji, so primerljivi s tistim, kar vidimo tudi v drugih državah. Naprimer, proizvodni stroški v Braziliji in pa Kanadi so precej nižji, za dvakrat do trikrat nižji kot pa evropski proizvodni stroški. Seveda smo pri tem upoštevali tudi niže cene krme in pa niže delovne stroške. Ko naprimer upoštevamo faktorske stroške v teh državah, tudi v Kanadi, tudi v Braziliji za leto 2007, potem vidite to, da kmetijska gospodarstva niso upoštevala drugih faktorskih stroškov. Tukaj smo pregledali različne scenarije, naprimer scenarij, če dosežemo sporazum um, v STO v skladu s pogoji iz leta 2008, potem imamo tukaj tudi scenarij, ko je prišlo za 25 odstotno znižanje podpore do leta 2013. Če bi dosegli sporazum v STO, potem bi notranje cene govedine padle za 23 odstotkov, glede na sedanje cene. Prav tako bi imeli nekatere tarifne postavke za občutljive proizvode, za katere bi uveljavili niže dajatve. To bi seveda vplivalo na rejce, bolj kot pa na kmetije z kravami in pa teleti. Tukaj smo si pogledali um, scenarije z istimi znižanji za vse vrste pridelave. Torej, cene bi se znižale za vse vrste reje. To velja torej tako za skrbnike rejnih živali, kot tudi za farme z kravami in pateleti. To še posebno velja za Nemčijo. Tukaj vidimo zelo občutljivo razmerje med uh, farmami s kravami in teleti in pa s obrati za končno rejo. Obrati se zelo težko prilagajajo v Španiji in pa v Italiji sicer imajo specifičen sistem, ki lahko ti obrati živali prodajo nekoliko po višjih cenah, kot sicer nekatere posebne vrste živali lahko prodajo dražje v zameno za posebno premijo. To potem vpliva tudi na marže, pri čem je treba poštevati tudi delovno produktivnost. No, pri tem pa je treba poštevati tudi vse oblike vezane podpore. Sedaj pa še očetina, pridravo ovčega mesa smo predstavili že v prejšnjem zakonodajnem obdobju, opravili smo študijo s tem v zvezi. V zadnjih 20 letih je to področje v Evropi utrpelo največjo škodo med vsemi. Doživeli smo 20-odstotno znižanje cen v 18 letih. To znižanje se je še posebno pospešilo v zadnjih dveh letih. V EU je sedaj za 4 odstotke manj čred ovat kot prej. Sicer smo videli nekaj ukrepov v zvezi s tem sektorjem. Eh, pri tem je treba poštovati, da je kar 85 odstotkov vseh čred v območjih z omenjenimi možnostmi. Na jugu imajo ovce predvsem za pridelavo mleka, na severu Evrope pa predvsem za pridelavo mesa. To pomeni, da tam ovce zakolijo pri večji teži. V študiji smo se osredotočili predvsem na Združeno kraljestvo, Irsko in pa Francijo. Operativni stroški na Irsko in pa v Združenem kraljestvu. So približno polovični glede na francoske stroške. Tukaj v modri barvi. vidite to, da so vsi skoncentrirani stroški v Franciji precej višji kot pa v Združenem kraljestvu in pa na Irskem. V Franciji imajo razvojen pastirski sistem, kar ima seveda visoke stroške. Če pa se pogledate marže na enoto, potem pa vidite to, da so marže povsod dokaj nizke, a dokaj enake. Zakaj? zaradi prodajnih cen. V Franciji, naprimer, so cene precej niže kot pa v Združenem kraljestvu in pa na Irskem. Kaj pa cena skoncentriranega lastništva v Franciji so mešane kmetije in pa intenzivne kmetije bolj odporne na krizo. No, pred letom in pol se je Evropski parlament odločil, da bo pomagal sektorju ovčereje napram drugim sektorjem. Tukaj so torej nekatere sredstva za druge panoge usmerili v pomoč ovčereji. To je nekoliko pomagalo, pomagalo temu sektorju. Nekatere države so bile še posebej občutljive na morbitno znižanje za 25 odstotkov po letu 2013. Sistemi pašnikov so glede na povišanje cen sicer dokaj odporni. A po drugi strani pa vidimo tudi največje razlike v dohodkih kmetov. Torej v nekaterih območjih so ti sistemi s pašniki boljši, v nekaterih pa slabši. No, slabost pri tem pa so zlasti delovni stroški. Peter? Osredotočil bi se na predelavo perutnine. Kot veste, ima tukaj brojlerje in pa purane. Osredotočil smo na brojlerje. Opravili smo mednarodno primerjavo glede na podatke iz leta 2007. Tukaj vidimo na, levi, na levi nekatere evropske države, kot naprimer Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in pa Poljska. To so glavni proizvajalci med evropskimi državami. Glede proizvodnih stroškov ni večjih razlik. Rad bi podaril razliko z drugimi državami, Tajsko, Brazilijo in pa drugimi večjimi proizvajalci tukaj so proizvodni stroški glede na evropske države precej višji, oziroma nižji. Naprimer, v Braziliji so za 40 odstotkov nižji, prav tako enako velja tudi za ZDA. To so samo proizvodni stroški na ravni kmetijkov, poštemo še predelovane stroške in pa druge stroške so na koncu razlike v primerjavi z Evropo še večje. Brazilija ima niže proizvodne stroške, kot omenjeno, Zakaj? Zato, ker eh, pri njih doma pridelujejo različne vrste krme, zato imajo na voljo dobre podnebne pogoje, nižje stroške, prav tako pa tudi manj predpisov v zvezi naprimer z dobrim počutjem živali in pa zdravstvenimi predpisi. Prav zato so stroški, naprimer v Braziliji, predvsem manjši kot pa v Evropi. Potem pa še nekaj v zvezi z prihodki. Tukaj vidimo naprimer Nizozemsko in pa Francijo. Ti dve državi so sta glede proizvodnih sistemov precej različni. Francoski kmetje delajo v integriranem sistemu, to pomeni, da eh, predelovalnice prevzamejo del stroškov, to je drugačen sistem kot pa na nizozemskem in pa na polskem. Tukaj v modrem vidite tudi vzpone in pa pace, pri dohodku na nizozemskem. Leto 2008 je bilo slabo leto. V Franciji se je situacija nekoliko stabilizirala. No, a vidite, da te cene niso zdosti velike, da bi pokrile stroške kmetijskih gospodarstv. Potem tukaj vidite tudi konkurenco z Brazilijo. Brazilija je glavni izvoznik brojlerjev po svetu. Tukaj v rdeči vidite situacijo v Evropi za piščanče prsi. Brazilija ima tukaj polniže stroške in cene kot pa Evropa. Potem tukaj vidite tudi, kakšne so vozne dejatve za uvoz tega mesa v Evropo. Na no, kljub visokim tarifam je brazilsko meso še vedno zelo konkurenčno. Če ne poštijamo kvot in pa kljub večjim dajatvam, lahko rečemo, da so cene mesa še vedno zelo konkurenčne iz te slike razvidno, da v vsakem primeru pride do um, velike konkurence med Evropo in pa Tajsko in pa Brazilijo. Tukaj potem vidite študijo primerjave različnih proizvodnih sistemov. Tukaj vidimo integrirane in pa neintegrirane sisteme. Integrirane sicer ima bolj stabilne stroške, ampak to pomeni, da so ti zelo odvisni od integratorjev. Prav tako naprimer, vidimo večje negativne učinke kot naprimer pri ptiči gripi na nizozemskem in na polskem. Pri neintegriranem kmetovanju so kmetje bolj neodvisni um, od integratorjev, ampak bolj odvisni od razmer na trgu. Potem tukaj vidimo um, običajno predelavo perutnine in pa visoko kakovostno predelavo, kot naprimer rdeča lepka v Franciji. Pri prvem pomeni, da so cene za potrošnike niže, pa vendar je tudi večja izpostavljenost konkurencije mednarodni ravni. Pri francoskih visoko kakovostnih izdelkih za rdečo lepko pa so stroški sveda višji, cene so više za potrošnike, prav tako pa so kmetje bolj odvisni tudi od visokih proizvodnih stroškov kot naprimer od krvnih stroškov. Torej, v zadnjem času smo imeli zelo težavno obdobje za visoko kakovostno predelavo, predvsem zaradi večjih krvnih stroškov. To je torej situacija v Evropi. Imeti bi morali boljše prihodke za visoko kakovostno predelavo. Treba poskrbeti za to, da bomo imeli v Evropi vse skozi visoko kakovostne proizvode potem pa še pridelava prašičega mesa. Tukaj smo napravili enako primerjavo. Na levi, na levi vidite proizvodne stroške v Franciji, Nemčiji, Polski in pa na Nizozemskem. Tu so glavni proizvajalci v Evropi. Potegnili smo enake zaključke kot pri perutnini. Ravni proizvodnih stroškov so približno enake, vidimo nekatere manjše eh, razlike, tukaj vidimo tudi primer Danske proizvodni stroški v Braziliji in pa v ZDA so precej nižji, torej za okoli 30 do 40 odstotkov nižji kot pa v evropskih državah. Zakaj? Iz podobnih razlogov kot prej, torej zaradi nižjih delovnih stroškov, stroškov krme in pa zaradi slabših uh, eh, mazavezujočih predpisov v teh državah. Tukaj potem vidite tudi številke, naprimer za nizozemsko in pa za Francijo. Eh, za Francijo na levi strani, za nizozemsko pa na desni strani. Ta cikl je značilen za pridelavo prašičega mesa, veliki usponi in paci, kar seveda za seboj prenese tudi zelo nizke dohodke, zelo negativne dohodke. Naprimer, dohodek je lahko le 25 do 30 tisoč evrov na kmetovalca, kar seveda ni zadosti za dosti za Eh, sprejemanju novih prepisov in pa za razvoj kmetijskih gospodarstv. Tukaj na naslednjem grafu vidimo francosko in pa nizozemsko situacijo. Tukaj vidimo velike razlike med posameznimi kmetijami. Po drugi strani pa ni sicer nekega poprečnega dohodka, a nekatere kmetije imajo dokaj dobre rezultate in zabeležijo dokaj visoke prihodke. Tukaj vidimo tudi razlike, glede na to, ali so posamezni um, običajni rejci ali pa rejci za dokončno pridelavo. Potem tukaj vidimo tudi rejo brojlerjev. Tukaj konkurenca vedno večja. Tukaj vidimo posebne kose mesa, naprimer um, bedra. Tukaj vidimo, da so uh, stroški proizvodne, um, transportni stroški in pa drugi stroški v Braziliji precej nižji. Na drugi strani treba dodati sicer dajatve za carino in potem vse skupaj uravnotežiti. Torej, kot rečeno, v različnih državah imamo več proizvodnih sistemov, na nizozemskem in pa na danskem ima zelo specializirane pridelave soje. Od leta do leta vidimo velike razlike, nihanja v ceni. Poti na nizozemskem in pa v Franciji um, imajo veliko obrato za končno rejo kjer imajo veliko nihanja v ceni. Potem na Polskem imajo več srednje velikih kmetij, ki so sredotočene predvsem na pridelavo mleka in pa mesa. Tukaj so dohodki bolj stabilni, no a vendarle nižji. Tukaj mislimo, da bi na teh kmetijah lahko še marsikaj izboljšali. Prav tako ne podarim, da sta Polska in pa Nemčija zelo specifični državi tukaj veliko um, prešičarejcev, kjer bi lahko napravili še dodatne večje izboljšave. Še posebno glede na to, da so cene trenutno zelo nizke. Hvala. Le dernier chapitre de cet exposé euh, porte sur les recommandations. Ces recommandations viennent de. Sedaj pa še priporočila. Priporočila so pripravili različni strokovnjaki. 55 eh, akterjev na ravni EU je odgovarjalo na vprašanja. Prihajali so iz petih, iz osmih držav. Tukaj smo imeli pet poglavi. Na straneh od 17. do 22. strani vidite pozetek teh priporočil. V prvem poglavju smo se osredotočili na to, kako se odzvati na mednarodno konkurenco. Sporazum v STO bi seveda vplival na številne kmetijske sektore, še posebno pa na sektor pridelave mesa v Evropi. Po širokih razpravah smo zato priporočili veliko omejitev trenutnih pogojev in pa zniževanja tarif za občutljive proizvode. Tukaj želimo daljše obdobje prilagajanja na predpise iz pogajanj STO. Prav tako smo govorili o asimetričnih standardih za pridelavo. Tudi to je bil del razprave danes. Nekateri standardi za pridelavo v Evropi so precej strožji kot pa druge po svetu. Tudi v STO in pa IOE ter pri kodeksu o vsem tem razpravljamo. Seveda ti standardi povečujejo stroške od 5 do 10 odstotkov, pač odvisno od sektorja. Tu ne velja samo za vprašanja zdravja, zdrav živali in pa ljudi. Tu gre tudi za dobro počutje živali, za okolje in druge zadeve. Kaj torej predlagamo? To, da Evropska unija stori več v mednarodnih organizacijah, da se te standarde izboljša. Ne bi, ni potrebno, da smo vedno vodilni igralec. Bolje je, da poskrbimo za zrcalne ukrepe tudi v drugih državah, torej glede dobrega počutja in pa okolja. Predvsem bi morali poskrbeti za označevanje izvorne države. To je neposredno povezano tudi s končnimi potrošniškimi cenami. Mednarodna konkurenca temelji na diferencijaciji proizvodov. Naprimer, soljena perutnina je lahko drugačna kot pa siceršna bistvo je, da morajo potrošniki vedno vedeti, kaj kupujejo. Proizvodna in potrošnja sta zelo povezana tudi z vprašanjem podnebnih sprememb. Zato je nujno standardizirati računice tudi v zvezi s okličnim otisom. Nekateri predstavljajo napačne predpostavke, zato bi morali s poglobljenimi raziskavami izpopolniti te računice. Prav tako je treba spodbujati tudi raziskave za zmaševanje podnebnih vplivov. Države spodbujamo tudi k temu, da sredstva iz druge stebra osredotočajo tudi na vrčevanje z energijo in pa za večjo uporabo obnovljivih energij, kot naprimer vetrnic. Prav tako spodbujamo tudi primerjalne analize in pa izmenjave podatkov med posameznimi strokovnimi skupinami in pa kmetovalci. Eden izmed glavnih razlogov za povišanje cen hrane je tudi politika agrogoriv. agrogoriva smo spodbujali z javnimi sredstvi. Če spodbujamo agrogorivo, potem seveda to vpliva tudi na povišano ceno koruze in pa soje. To seveda potem potem tudi poviša stroške za kmete. Quid pro quo politika bi bila taka, da bi um, z dodatnimi raziskavami zmanjšali te stroške. Potem pa še nihanja. V naslednjih letih bo potrebno tukaj nekaj storiti. Tukaj imamo več možnih mednarodnih predlogov. Trenutno so zaloge žit po svetu nizke. Nujno je treba imeti rezervne zaloge v revnih državah, to bi lahko financirala eh, organizacija FAO. EU bi se morala boriti tudi pro, proti bolj ohlapnim pravilom glede dodelitve pomoči. Vse to je vplivalo na cene hrane in pa krme. Po zdravstvenem pregledu je treba še vedno ohraniti naprimer, nekatere regulacije, naprimer glede zasebnega skladiščanja in podobnega. Uh, veliko se govori predvsem o izvoznih nadomestilih, še posebno v primeru večjih menjav, sprememb menjalnih tečajev. Te spremembe nekateri uporabljajo kot orože. Mi bi se morali temu boriti s drugačnimi nadomestili. Treba je več investirati v ukrepe za upravljanje tvegan. V kanadskem sistemu je veliko takih primerov. Po letu 2013 bomo imeli razvezavo plačil pri tem je treba upoštevati tudi to, da moramo poskrbeti za svetlo prihodnost eh, pridelave mesa, kajti to je zelo pomembna industrija. Potem pa še to, kako omejiti stroške. V finančni krizi bi morali imeti moratori na nove predpise, kot naprimer predpise glede transporta živih živali. Ti drugačni predpisi bi sveda imeli Uh, vpliv na povečanje stroškov. Bi lahko, prosim, malce skrajšali svojo predstavitev, kajti počasi nas manjkuje časa. No, redu. Hvala lepa, bom zaključil uh, in se počujem, da sem presegel svoj čas za govor. a fost uh, foarte interesantă și a conținut multe informații utile. Cred că studiul uh, răspunde multora dintre preocupări. Hvala lepa za to predstavitev. Dobili smo predvsej zanimivih informacij in s tem smo dobili odgovore na mnoga vprašanja, ki smo si jih postavljali v preteklosti. Imate mogoče kakšno vprašanje? To je bila zadnja točka na dnevnem redu za dan.